Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Dragi kolegi, gospe in gospodje, nadaljevali bomo z delom našega odbora in sicer na tistem mestu, kjer smo delo prekinili danes opovdan. Imamo namreč točko Eh, uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za regijo Kastilja v Španiji 700 tisoč evrov je vredna ta točka. Prosim, gospod poročevalec. Hvala, gospod predsedujoči. 5. decembra 2013 je Španija eh, prosila Evropski sklep za prilagoditev globalizaciji, da eh, pomaga delavcem, ki so izgubili delo na področju lesnega sektorja in eh, sektorja Plute v regiji Kastilija in Leon. Pri realizaciji te pomoči je pomembna vloga parlamenta in tudi članov eh, tega odbora iz petih političnih skupin. Vsem najlepša hvala. Sindikalno gibanje v regiji je izreklo to zahvalo. In sicer je komisija bila mnenja, da so kriteriji izpolnjeni, da bi lahko prišlo do mobilizacije tega instrumenta in da bi pomoč morala čimprej doseči španske delavce. 1,4 eh, milijone evrov je v svežnju pomoči in Evropska unija bo prispevala 50 odstotkov. Eh, to 400 delovcem eh, omogoča pomoč, da bodo našli novo delovno mesto in se ponovno vključili v trg dela. Eh, te delavce je močno eh, prizadela strukturna sprememba, ki je išla iz globalizacije, kar je pa še zaostrila ekonomska in finančna kriza. Eh, in kot je znano, se je to zelo negativno odrazilo pri zaposlovanju v Evropi, zlasti pa še v Španiji. V pričajočem eh, poročilu eh, lahko vidite, da je volumen izvoza na področju lesa v Evropi upadel. In v Španiji je bil ta opad še prav posebej velik in sicer do 28,8 odstotkov, zlasti v regiji Kastilja in Leon. Tam se nahajajo eh, tri eh, podjetja. Um, ehm, 380 eh, delavcev je bilo prizadetih in to je zelo močno vplivalo na lokalni trg. Um, kot španec, kot član tega odbora in Evropskega parlamenta se mi zdi, da je zelo pomembno, da najdemo hiter solidarnostni odgovor za te državljane, zlasti še, ker prihajajo iz območja, eh, kjer je situacija na področju dela še prej posebej zaostrena. To je regija, ki je tradicionalno zelo močno povezana z lesnim Eh, sektorjem. Gostota prebivalstva je zelo nizka in zapiranje podjetij, kot v tem primeru, eh, bi prispevalo k nadaljemu odseljevanju ljudi, kar bi pa seveda poslabšalo tudi perspektivo za eh, prihodnost. Gospod predsedujoči, ugotavljam, da so vse to posebne okoliščine, da Španija izpolnjuje kriterije, da lahko zaprosi za sredstva iz tega sklada. Eh, in eh, prosim odbor za proračun, da eh, odobri sprostitev teh sredstev, to je 50 odstotkov in to naj bi bilo namenjeno ukrepom za nadaljno integracijo teh delavcev na trg dela. Torej, še enkrat hvala Evropski komisiji za odločitev in še enkrat želim povdariti, kako pomembno vlogo so odigrali eminentni člani te komisije delovnega odbora iz različnih političnih skupin. E, španski delavci morajo čim prej dobiti te vire, ta sredstva, zato da si lahko ustvarijo novo poklicno prihodnost. Biti moramo strneni e, pri e, tem, ko se bojujemo zoper brezposelnost v Evropi, zato da se delavci ponovno vključijo v trg dela, zlasti, če gre za delavce iz malih in srednje velikih podjetij, ki prihajajo iz regij, Eh, ki imajo zaradi nizke gostote prebivalstva že tako ali tako težave, da zagotovijo prihodnost podjetjem. Hvala, gospod poročevalec. Eh, hvala za argumentacijo in tudi za prepričanje, ki je za tem in eh, s tem ste poskušali seveda prepričati tudi nas. Naslednji teden bomo o tem glasovali, srečali se bomo v četrtek 11. In eh, bomo na sestanku tudi glasovali eh, o eh, vašem poročilu, potem naslednji teden pa tudi 18. na plenumu. Samo da kakršnakoli vprašanja, prosim. Only actually one. Hvala lepa. Samo eno vprašanje imam. Gre za postopkovno vprašanje. Zadeva vse te vrste uporab. Če bo šlo za porabo sredstev na finskem, želim jaz biti poročevalka. Tudi sama menim, da na finskem potrebujemo sredstva Evropske unije. Imamo kakšna pravila v zvezi s tem? Eh, seveda imate vedno tudi dožnost v smislu poklicne časti, eh, da take vloge objektivno in neutralno ocenjujete in izhajati treba iz tega razloga. Skratka, menite, da če nekdo prihaja iz uh, iste dežele, eh, da to lahko negativno vpliva na objektivnost? Oui, monsieur Fernandez. Ja, gospod Fernandez. sedaj ne bi želel razviti razprave na to temo, vendar pa želim informirati kolege, eh, da je bilo o tej situaciji že govora in da je bila sprejeta jasna odločitev stanovitske stranke, smo rekli, da bomo eh, upoštevali to stališče in da nič ne govori zoper to, da član eh, neke dežele sestavi poročilo, ki je povezano z njegovo deželo. Na primer, eh, če sem poročevalec za proračun, eh, potem je sveda treba preprečiti negativne vplive, ampak gledano z pravnega vidika pa prav nič ne govori zoper to. Vloga poslanca se s tem samo še poveča. In če kdo ni eh, enakega mnenja kot poročevalec, še vedno lahko vloži predloge sprememb. In doživel sem že, da je nekdo pri tem vprašanju eh, omenil nek eh, deficit, antropološki deficit. Eh, Skratka, to se je vsekakor dogajalo, da so poslanci določene dežele dobili um, poročilo, ki je zadevalo to deželo. Zadeva je v tem primeru zaključena in uh, poslanci lahko prosto izvajajo svoj mandat. Seveda obstaja povezava z domačo deželo, pomembno pa je, da pokažejo, da delajo tudi za državo, kjer so bili izvoljeni. E, naš položaj je s tem postal bolj jasen in mislim, da pravno, pa tudi moralno in politično, da um, tega ni mogoče spodbijati. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej sem želel povedati 1,4 milijone za 400 delavcev. To je 350 evrov na delavca. Ti delavci so bili odpoščeni že pred meseci in to njihovih problemov prav gotovo ne bo rešilo, vendar pa je treba ta sklad neposredno mobilizirati, zelo se mudi. In zato bi tudi tako glasoval, vendar pa mislim, da ne smemo biti triumfalistični, eh, obnašati, se moramo tako kot v sodobni medicini, sicer važnejša je preventiva kot kurativa. Skratka, ne bi eh, se smeli vključiti šele takrat, ko je bolezen že izbruhnila. Za odpuščene delavce bi morali poskrbeti v tem smislu, da bi storili več za take primere, V vseh državah članicah Evropska unija mora sodelovati z različnimi inštitucijami in eh, prispevati k temu, da zaščiti delavce eh, v svetu globalizacije in izplačati določene očkodnine, vendar pa se ne smemo vključiti šele takrat, ko se je eh, zadeva že zgodila. Torej, preventiva je pomembna. Hvala.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 da je poročevalec poslanec iz določene dežele. E, mi smo o tem že govorili in tudi rekli, da se lahko vsaka skupina obnaša tako, kot želi, brez kakršnih koli ovir. E, vendar pa bi seveda lahko prišlo do dvomov glede možnosti, ki jih sklad nasploh nudi. Mi tu lahko samo ugotavljamo, eh, ali so pogoji izpolnjeni, ali je določena država podala vlogo. Mi nismo tisti, ki odločamo o denarnih zneskih in komu bo denar dodeljen. Zato sploh ne vem, eh, kakšne ovire naj bi se tu postavljale in zakaj poslanec iz eh, neke dežele ne bi mogel biti tudi poročevalec o zadevi, ki to državo zadeva. Eh, to je morda celo prednost, ker se bolje spozna v dani problematiki. Vendar pa nimamo nikakršnih možnosti, da bi nekoga preferenčno um, obravnavali pri eh, črpanju teh sredstev. No, naslednji teden bomo seveda glasovali za to poročilo. To seveda ni neko zdravilo, ki bi reševalo prav vse probleme, vendar pa je to majhen prispevek strani Evropske unije, Eh, ki je namenjen temu, da pomaga ljudem pri nadaljnemu sposabljanju in pri vključevanju v trg dela. Lahko torej pomagamo na ta ljoni način. Gospode... Eh, hvala, gospod predsedujoči. Torej, izražam svojo to, da sem kriv, eh, kaj ti eh, na sestanku eh, predsednikov sem dejansko omenil to, o čemer je govorila kolegica in večina je bila za to, da se sprejme to stališče, na katero nas je pravkar spomnila generalna poročevalka. In ker se morda eh, slabo poročal vizavi političnim prijateljem, je kolegica pravkar postavila vprašanje. Skratka, prevzemam odgovornost za to. Hvala, gospod Kemel. Eh, čisto na kratko želim nekaj dodati, kajti imam vtis, da nekateri pris prispevki, da se preveč nanašajo na zadevo samo. Mi smo v odboru za proračun in eh, kot je moja izkušnja, uh, Eh, moramo včasih zastopati proračunsko-politične grozote in lepo bi bilo, če bi lahko vse probleme rešili z denarjem. Toliko denarja sploh nimamo. Nekje je bilo rečeno, da bi morali biti še bolj velikodušni v prihode, vendar pa bi bil to napačni signal eh, odbora za proračun, eh, če bi na vzven signalizirali, da je vedno dovolj denarja za to vrstne stvari, ki ga lahko damo na voljo. Meni se to zdi, zdi bolj nekakšen gasilski sklad, da pogasimo najhujšo stisko. Načeloma pa je potrebno postaviti vprašanje, ki je bilo tudi že postavljeno. In sicer ne gre za zdravljenje, ampak gre v bistvu samo lajšanje simptomov in zato se moramo omejiti na nujne primere. Hvala. Merci. Hvala. Gospod poročevalec. Hvala, gospod predsedujoči, prisrčna hvala vsem eh, kolegicam in kolegom za podporo v korist eh, sproščanja teh sredstev še dve stvari v zvezi s tem. Ne gre za neko očkodnino zaradi odpuščanja, ampak gre za sklad za poklicno vključevanje ljudi, ki so izgubili svoje delovne, delovno mesto. Ne gre za neko očkodnino za izgubo delovnega mesta, ampak gre za to, da se pomaga delavcem, da najdejo drugo delovno mesto, morda celo v nekem drugem poklicu, kot so ga imeli v preteklosti. Zato gre v tej razpravi. In drugič. Eh, eh, finski kolegici lahko rečem, da to ni drug, tema drugotnega pomena, da je to pomembna tema, ki pravzaprav zadeva substanco našega dela. Nismo uprava, nismo sodniki, mi smo zagovorniki državljank in državljanov, mi smo poslanci, mi se zauzemamo za interese tistih, ki so nas izvolili. Saj jaz delam tako, da branim interese tistih, ki so me izvolili. Če bi me izvolili eh, na finskem, potem bi zastopal interese fincev. Vendar pa ne odloča nikoli en sam poslanec, ampak vi vsi odločate. Eh, to, kar poročevalec predloži, se predloži v glasovanje na odboru. Nihče ne odloča individualno. Posamezni poslanec ima samo to čast, da lahko brani svoje volivke volivke in volivce. In zato sem tudi sam izkoristil to priložnost. Hvala. Hvala. S tem je ta zelo zanimiva razprava zaključena. Eh, drži, eh, sklad za prelegitev eh, globalizaciji se mobilizira takrat, ko ehm, neko podjetje zapre svoje vrata, ustavi proizvodnjo, prenese proizvodnjo in ta sklad je seveda potreben, vendar pa je treba že predhodno opraviti vse eh, potrebne prilagoditve, preden se sploh vključi ta sklad. No, kot smo pravkar slišali, ta sklad je mišljen v eh, teh primerjih, ko je eh, neka stiska že nastopila, da se olajšajo posledice. 11. septembra bo potekalo glasovanje in na osnovi razprave, ki je potekala danes, lahko, se lahko odločite, kako boste glasovali. Prehajamo na naslednjo točko. Nils Torvalds je poročevalec in sicer gre za mnenje. 29. augusta v petek je bilo to mnenje posredovano kolegom in sicer gre tukaj za koordinacijo ekonomskih politik in za izvajanje prednostnih nalog za leto 2014 eh, evropski semester. Hvala. Hvala lepa, kratek bom. Gre za izvajanje prednostnih politik za leto 2014. To bomo kasneje združili s poročilom Ekon na to temo. Upam, da boste to uh, prebrali skupaj s poročilom Bakeš iz Ekona, zato da dobite dober pregled vsega skupaj. V poročilu povdarjamo, kako pomemben je proračun Evropske unije pri spodbujanju rasti, oblikovanju delovnih mest, zmanjševanju makroekonomskih naravnovesi in tako naprej. Fiskalna situacija v evropskih eh, državah je nekaj, kar bi lahko izkoristili za lasna sredstva, zato da bi zmanjšali bruto prispevke iz nacionalnih proračunov in vsi vemo, da si že dolgo prizadevamo najti rešitev na to temo. Čakamo na beli dim iz te kapele. Na osnovi razprave o proračunu za leto 2015 danes dopovdan opozarjamo na razlike med plačili in obveznostmi in o tem, da je treba predfinanciranje začeti čim prej. Prav gotovo obstajajo tudi druga vprašanja, ki so v poročilu debaker, ki bi jih lahko vključili tudi v to poročilo. Ampak obe poročili bomo združili in um, nima smisla, da je to vključeno v mnenje in v poročilo. Rok za vložitev predlogov sprememb je 15. september in mislim, da bomo o tem lahko glasovali 30. septembra oziroma 13. septembra in potem bomo o tem glasovali 30. septembra. Merci. Hvala. So kakšno vprašanje, gospod Fernandez? Eh, čisto na kratko v imenu kolegice Krislauer, ki je danes ni tukaj. In sicer najprej hvala poročevalcu, gospodu Torvalcu, za to poročilo. Vidimo, da je zelo veliko skupnih točk eh, s tem, kar je bilo tukaj prikazanega. Seveda smo za to, da mora proračun spodbujati rast. Potrebno je program zagnati že sedaj. Pomembno je seveda zaposlovanje mladih, garancija za mlade, potem oskrba, neodvisnost oskrbe z energijo, strukturne reforme v državah članicah, zlasti strukturne reforme v celotnem evroobmočju. Tu obstaja zelo velika soodvisnost. odvisnost eh, Eh, kot se je vedno znova izkazalo v okviru tovrstnih reform. In kolegica Gresler želi povdariti, da bi pozvali države članice, da poskrbijo za to, da se sredstva za zaposlovanje in rast bolje izkoristijo za to, da bi povečali konkurenčnost. Jasno je, da je pogoj za to zahtevo ta, da institucije izpolnijo vse kriterije, zlasti da poravnavajo plačila in da svet sodeluje pri tem projektu, ki zadeva nas vse. Hvala. Hvala, gospod Pisarlo. Sì, grazie presidente, anch'io. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Eh, tudi sama se zahvaljujem poročevalcu za dobro delo. S tem mnenjem se v bistvu strinjam in zato bom eh, povedala le malo besed že leta dolgo parlament opozarja, kako pomemben je proračun EU, eh, tudi kot sredstvo eh, za eh, pomoč za poslovanju in delovcem v državah članicah. Ne glede na to pa mora biti ta proračun učinkovit. Zato se absolutno strinjam s predlogom komisiji, da v letni analizi o rasti hkrati vključi tudi vprašanje, eh, kakšne posledice eh, ima eh, proračun EU na nacionalno rast, na nacionalne izdatke v posameznih državah članicah. Če želimo zdrave finance, potem potrebujemo ljudi v Evropi, ki bodo zaposleni, ljudi, ki bodo nekaj proizvajali zato, da bodo tudi mladi lahko realizirali svoje talente, svoje znanje in tako podpirali narodna gospodarstva. In še enkrat želim spomniti na naslednje. Eh, če želijo države članice zmanjšati svoj prispevek v evropski proračun, da bi sanirale in kontrolirale svoje finance, potem bi morali dejansko razmišljati o sistemu lastnih sredstev, kot se vidno znova povdarja. Uh, Eh, tu prosimo Montevo delovno skupino eh, za bolj ambiciozen eh, predlog, za bolj pogumen predlog, ki mora iti v tej smeri. Stabilnost, ki jo Evropa ta hip išče, ni izboljšala delovnih pogojev ljudi. Vedno več se izgublja delovnih mest, vedno več podjetij zapira svoje vrata. In Če želimo stabilnost, potem dovolite, da še enkrat spomnim na to, da moramo poskrbeti tudi za strukturne reforme na trgu dela in sicer za resnim investicijskim planom za oživitev za poslovanja. V tem primeru bo naša celina eh, lahko konkurenčna. Če pa tega ne bomo storili, se to ne bo zgodilo. In naslednja komisija mora vse to v prihodnje upoštevati. Eh, Eh, upam, da bo komisija države članice spomnila na to, eh, kakšen eh, pomen ima proračun EU za nacionalno gospodarsko rast. Po drugi strani pa je tudi zaželjeno, da vse države euroobmočja končno izvedejo tiste reforme, ki so pomembne in koristne za spodbujanje ekonomske rasti, ki pa služijo tudi temu, da preprečijo nepotrebno obremenjevanje bodočih generacij. Hvala. Eh, nihče drug se več ne priglaša k besedi in zato mi dovolite, da samo še spomnim na to, da se predlogi sprememb vlagajo najkasneje do 15. septembra do 17. ure. Glasovanje tu v odboru pa bo 30. septembra. tem smo izčrpali naš dnevni red. Sedaj se obračam k vam, ali bi želeli karkoli prijaviti po točko razno. Očitno ne. Seveda pa prosim predsednike, da ostanejo v prostoru, kajti eh, danes smo morali sestane koordinatorjev prekiniti in eh, sedaj ga želimo nadaljevati. Prisrčna hvala vsem, ki ste sodelovali na tej seji. Eh, naslednja seja bo 11. septembra ob 9. tu v Bruslu. Seja je zaključena. Prosim, če koordinatori ostanejo.